prosim, da se na ta early second reading dobro pripravimo skupno. Prosim, da mi pomagate, da bomo skupaj dobili dober, dober kompromis. Če nam to ne bo uspelo in če bo prišlo do običajnega drugega branja, potem bo vpliv parlamenta bistveno manjši, kajti ni pričakovati, da bo svet na to nenadoma prevzel stališče parlamenta. Ne, on bo takrat ustrajal pri svojem stališču in potem bomo mi sicer lahko postavili predloge sprememb, ki pa jih moramo dobiti za kvalificirano večino. In zato, če upoštevamo naše interese, mislim, da bi bilo, eh, da je to velika možnost, da zgubimo. Zato vas prosim, da vsi pomagate, da ta dosje sedaj uh, uveljavimo in več, kot bomo sedaj rešili skupaj s svetom, toliko močnejši bo podpis parlamenta v tem dosjeju. Prepričana sem, da bomo skupnimi močmi lahko imeli vpliv preko meja političnih skupin in da nam bo uspelo soglasje glede ciljev, ki zadevajo tako varstvo in dobro počutje živali, kakor tudi človeka. Še vedno smo sredi dela, zato vam vsem. Eh, želim povedati da bomo v naslednji prihodnosti torej v četrtek bomo imeli trilog to je dvanajst november poročevalci v senci so vedno vabljeni če ne morete priti dobim jaz tudi pisno vašo eh, pozicijo oziroma vaše stališče ki ga bom tudi predstavila in na to bomo 20. novembra mogoče lahko prejeli skupno stališče sveta in naslednji trilog bo lahko 24. ali 25. novembra ali in 1. decembra bo kmetijski svet in na to, če boste tudi vi, predsednik, lahko signalizirali naše soglasje, lahko ta postopek 14. in 15. decembra zaključimo soglasjem. Zato nam tudi gre. Obstajajo še stališča, glede katerih svet eh, si še ni enoten. Ampak ker še nimam nobenih povratnih informacij, ne morem še reči, eh, kako naj ravnamo. Torej, kljub temu bi rada že na tem mestu povedala, da se zahvaljujem švedskemu predsedstvu. Eh, že od julija smo imeli zelo intenzivna pogajanja, ki so sicer nam je mala veliko moči, ampak vse skupaj je bilo zelo konstruktivno sodelovanje, zato se vam vsem zahvaljujem. Bene, grazie, onorevole Jege. Dobro, najlepša hvala, gospa Jegle. Zdi se mi, da ste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 Tudi sama bi se najprej rada zahvalila gospe Jegle za odlično sodelovanje. Poleg tega pa bi se rada zahvalila tudi drugim poročevalcem, ki so sodelovali pri pripravi tega dokumenta. Mislim, da smo tako zelo napredovali v pogajanjih, zato ker smo imeli dobro medsebojno razpravo. Res je neizogibno, da najdemo skupno močno stališče. Vse, kar smo si zastavili za cilj, smo v pogajanjih tudi dosegli. Mislim, da ni potrebno več ničesar dodati. Gospa Jegle je že vse povedala v svojem uvodu. Na kratko bi rada povedala le, da so pri določenih členih bili sprejeti kompromisi, recimo, ko gre za certificiranje, To je samo ena izmed točk, še veliko pa je pomembnih točk, o katerih je potrebno še nadalje razpravljati. V prihajajočih sejah upam, da bomo lahko izoblikovali skupno stališče. Še enkrat naj povdarim, kako močno smo se zauzeli za zaščito oziroma varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Želeli smo doseči dober rezultat in mislim, da bomo kmalo spet govorili o tej temi. Hvala lepa, besedo ima gospod McGuinness. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se, rada bi se zahvalila gospe Jegle eh, za vso delo uloženo v ta dosje. Predvidevam, da so tudi drugi kolegi dobili veliko elektronskih sporočil strani znanstvene družbe. Gre za določene skrbi v povezavi z to direktivo. Ne vem, koliko so znanstveniki seznanjeni z direktivo, o kateri nas je seznanila gospa Jegle, ampak zaskrbljeni so glede členov 8, 8 in pa 16. Mogoče bi lahko v svojem povzetku Elizabet povedala kaj več o tem gre za raziskave, ki so eh, omejene bolj glede na teme posameznih raziskav in ne glede na varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Na ta način bi morda lahko odgovorili na skrbi znanstvenikov, ki so zaskrbljeni zaradi potreb znanstvene družbe, zaradi skrbi eh, za varstvo živali in pa zaradi potreb eh, splošne družbe. Torej, morda bi lahko gospa Jegleka več povedala o tem. Hvala za opravljeno delo. Najlepša hvala, gospod Polson. Gospa Polson. Hvala lepa. Gospa Jegle, opravili ste zares odlično delo. Zagotovo To ni bilo lahko delo, gre namreč za zelo sporno temo. In imamo zelo velik spor med znanstveniki na eni strani in pa med borci za varstvo živali na drugi strani. Vendar pa še zmeraj ostaja nekaj pomembnih vprašanj, ki jih je deloma naslovila že gospa Jegle. Recimo, naknaden nadzor. Razmisliti je potrebno o tem, kako bi lahko izvedli ta nadzor. To pomeni, da je potrebno poskrbeti za dejansko izvajanje zakonov, da ne gre zgolj za nepotreben papir. Zato je potreben nadzor. Potem pa vprašanje primatov, ki so nam izjemno podobni. tukaj obstaja še zmeraj posredna zahteva in sicer, da bi vse vrste raziskav potekale v skladu z načeli varstva živali. Pomislimo samo na diabetes. Sladkorna bolezen je dedna, vendar pa nastaja tudi zaradi naših življenjskih navad. In zato mislim, da za takšne raziskave ne smemo uporabljati primatov. Ti se lahko uporabljajo zgor za nevrološke raziskave, ko gre za živčne bolezni in tako naprej. Le na teh področjih se lahko uporabljajo primati. Ne pa, ko gre za raziskave tako rekoč banalnih bolezni, ki nastanejo zaradi našega življenjskega stila. To je potrebno posem jasno povedati tudi farmacevtski industriji, ženske, ki so v 70-ih letih, morajo recimo jemati tablete zaradi tega, ker imajo visok eh, krvni pritisk, eh, previsoko telesno težo, ampak mislim, da za ta zdravila res ne bi smeli uporabljati živali. To je enostavno nespremljivo. Madame Evans, čala parola. Gospa Evans. Thank you, Chair. Um Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Jegle za izvajanje pogajanj in za to, da je vključila poročevalce v senci. Dolga leta smo čakali na to zakonodajo in kar zadeva mojo politično skupino, želimo, da bi imeli strožjo zakonodajo, kot jo imamo v tem trenutku, tako da bi znanstveniki našli alternative za testiranje na živalih. Poleg tega je potrebno postopoma ukiniti poskuse na nečloveških primatih. Nekaj stvari pa ni vključenih v pogajanje, vendar so pomembna eh, za našo politično skupino, ko gre za avtorizacijo poskusov na živalih. Kar zadeva drugi člen, mislimo, da bi države članice morale imeti strožja pravila. Nobena država članica ne bi smela biti prisiljena znižati standardov v lasni zakonodaji, če bo ta zakonodaja na evropski ravni stopila v veljavo. V členu 8 želimo pregled vsaki dve leti in sicer strani komisije glede uporabe nečloveških primatov. Poleg tega je potrebno preveriti tudi cilje v povezavi z nadomestnimi metodami. Mislim, da ne bi smeli znižati standardov in da moramo biti glede tega povsem jasni. Javnost ta razprava zelo zanima in vsi člani odbora najbrž vedo, da smo imeli zelo obsežen lobby glede tega vprašanja in da moramo biti zaradi tega zelo natančni. Verjamem tudi v predlog gospe Jegle, da bi povečali število inšpekcij. Mislim, da je njeno stališče glede tega spremljivo in da bi lahko dosegli sporazum s svetom. Predlagani sta vsaj dve inšpekciji na leto in to pozdravljamo. Potem pa člen 27. Mislim, da bi se morali še zmeraj nanašati na etične vidike. Kot so dejali že drugi člani, je v tem dokumentu kar nekaj podrobnih točk, o katerih sedaj ne moremo razpravljati, vendar pa mislim, da bi morali nadaljevati z razpravami, podrobnimi razpravami s svetom, kot smo to počeli že v preteklosti. Upam, da bomo lahko dosegli sporazum, vendar pa to ne sme biti za ceno tega, da bi se odrekli svojemu lastnemu stališču. Prizadevati si moramo za strožjo zakonodajo na tem področju potem bi se znanstvene raziskave osredotočile bolj na alternativne metode in bi se zmanjšalo število živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Najlepša hvala. Luis, beseda je tvoja. Muito obrigado, presidente. Eh, todos sabemos que esta é uma questão muito. Hvala lepa, gospod predsednik. To je zelo občutljivo vprašanje. Kot vsi vemo, gre krati tudi za zelo emocionalno vprašanje. Vsi imamo radi živali. Nekateri imamo živali, ki so tako rekoč člani družine. In na tej temi smo veliko delali v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Imeli smo različna stališča, prisluhnili smo različnim znanstvenikom, organizirali smo različne posvete in prišli do določenih zaključkov. Upam, da bo novi parlament, glede na to, da številni poslanci tega parlamenta niso sodelovali v tej razpravi, ki smo imeli v prejšnjem zakonodajnem obdobju, da bodo delali na osnovi sporazuma, ki smo ga dosegli v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Gospa Jegle ima veliko izkušenj, je tudi zelo modra in racionalna in prepričan sem, da bo lahko naša pogajanja zelo dobro vodila. Vsi poročevalci v senci pa jo bodi popolnoma podprli. Vem, kako zelo težko se je ukvarjati s to temo. Vsi smo tarča različnih pritiskov. Oglejte si samo svojo elektronsko pošto in videli boste, da to drži. To poročilo je izjemno pomembno in potrebno je široko soglasje. Lahko vam zagotovim, da bo skupina socialistov in demokratov pripravljena na kompromis. Hvala lepa. Besedo ima Albertes. Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem Elizabeth Jegle v imenu vseh, ki so sodelovali. Se vam zahvaljujem, da smo dobili zelo razumno stališče. Rad bi dal naslednje upomislek. Če ne bomo našli pametne ureditve, potem ne bomo delovali v interesu varstva živali, kajti raziskave se lahko eh, izselijo izven Evrope in to ne bo nič pomagalo tem živalim, če ti poskusi ne bodo izvedeni v Evropi. Obstajajo ja eh, države, kjer sploh ni nobenih predpisanih pogojev. Eh, zato ponavljam še enkrat, ta kočljiva tema ni primerna za strankarska pričkanja. Vsi se moramo potruditi, da jo dobro izpeljemo, da se bomo izognili popolnoma novim situacijam, kjer parlament več ne more uveljaviti svojega mnenja. Torej, jaz vsekakor lahko rečem, da moja politična skupina podpira gospod Jegle, ki odlično obladuje to temo in zato upamo, da bo hitro končana v interesu prizadetih živali. Grazie, Al Najlepša hvala, Albert. Za besedo je prosila tudi gospa Kesslinger. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe Jegle za odlično poročilo v Avstriji. Že od leta 2005 obstaja zelo modern zakon o varstvu živali z zelo strogimi ukrepi v primerjavi z svetom in mislim, da je zelo pomembno, da ravno kmečka Eh, kmečki obrati ne trpijo zaradi strožjih predpisov na strižne skladnosti, vendar mislim, da so zelo smiselne strožje kontrole. Zato bi prosila, da za to eh, poročilo res najdemo veliko večino. Hvala lepa. Grazie. Najlepša hvala in še zadnji prispevek. Hvala lepa, Tudi jaz se zahvaljujem gospod Jegli za poročilo in veselilo bi me tudi, če bi o tej temi lahko zauzeli nadstrankarsko stališče in dobili pravi odgovor na ta problem. Mojemu kolegu Desu bi rad povedal naslednje, kar me zaposluje trenutno. Pred nekaj leti sem bil poblaščenec za varstvo živali v nemškem parlamentu in takrat sem se jezil zaradi dveh strani. Da, zakonodajalec sam, torej zakonodajalec, tukaj moramo paziti, da ne podamo novih povodov za kakšne razhajanja. Če samo omenim REACH uredbo, recimo, če se ogledamo statistiko v Nemčiji, se je povečalo število poskusov živali in večina teh povečanj je bila utemeljenih z, če mor bi jaz rekel, z temeljnimi raziskavami ki so rezultat uredbe reach to se pravi določitev škodljivosti raznih snovi in tako naprej. To se pravi, tu moramo res paziti, da ne bomo povzročili novih takih stanj glede poskusov. In druga stvar, kjer imam predržke, so raziskave, ki potekajo in zaradi katerih so poskusi šivali pravzaprav odvečni, naprimer na molekularni ali celični osnovi Te raziskave so zelo napredovale. Tukaj pa obstaja problem, da države eh, bi morale priznati te poskuse. Zato si želim, da bi to tudi nekako eh, dodali v naše poročilo. Torej, na, eh, tiste raziskave, ki lahko nadomestijo poskuse živalmi, in da se jih tudi prizna. Tu je ogromna rezerva, ki bo imela za posledico, posledico da bodo poskusi živali mi popolnoma odvečni, tako da lahko do teh raziskav pridemo tudi na podlagi celičnih in molekularnih poskusov. Bene. E- Dobro. Rad bi se zahvalil vsem za vaše prispevke, tudi sam bi rad čestital gospe Jegle in želim vso srečo pri nadaljem obravnavanju te teme upam, da je bo uspelo točko zaključiti v določenem roku. Sedaj pa predajem besedo za zaključek te razprave. Ja, predsedujoči, še enkrat ponavljam, prisrčna hvala vsem kolegicam in kolegom, nekaj pripomb, ki ste jih ravno kar upravično podali, so ravno te pripombe glede Eh, tega, da svet še ni si enoten, predvsem kar zadeva temeljne raziskave. Gospod Pavlesen, tudi vi ste, eh, da, si, da je komisija nekako preobremenjena in stavi na kontrolo držav članic in sporedne kontrole strani komisije. Ta je tudi sedani sistem v kmetijstvu in o tem moramo še enkrat razpravljati. Zato mislim, da nenajavljene letne kontrole le lahko so pravilna rešitev. Torej, vsekakor moramo najti en kompromis, ki bo mogoče vse malce bolel, pa v našem poročilu v parlamentu vsekakor moramo uh, vključiti tudi postopke dovoljenja. Še enkrat pa ponavljam, ne moremo se vrniti na besedilo komisije. Rada bi povedala tudi, da predlogi sprememb, ki so jih dale organizacije za vaso živali, te tudi priznavam. Težko je takšne eh, predloge sprememb prevzeti ena proti ena. Smo v fazi kompromisa in moja delovna podlaga je naš usklajen tekst. Vsem bi rada zagotovila, da se z vsemi organizacijami tudi pogovarjam, tudi če je včasih pogovarjanje s tem organizacijami za vas oživali zelo um, dolgotrajno in težavno, poznam jih in v zadnjih tednih sem vse tudi vprašala, kaj hočejo. In razen ene same izjeme oziroma ene same osebe v eni organizaciji, torej samo ena oseba je želela drugo branje, vse druge organizacije za vas oživali so bile zadovoljne s doseženimi rezultati in z mojim opisom nadaljne poti če si ogledamo direktivo iz 1986, si moramo biti na jasnem, da bo komisija seveda diskutirala o novi direktivi. Torej, po letu 1986 bo prišlo do nove direktive in ta korak ne smemo ogroziti. Smo pri velikih zahtevah to je zmanjšanje, izboljšanje in nadomeščanje. Tu smo naredili že veliko večji napredek, kot so vsi mogli sploh predstavljati na začetku. In eh, Avstrija ima zakon, o varstvu živali. Nemčija ga ima v ustavi. Torej, obstajajo živali, ki imajo zelo močne zakone in obstaja tudi direktiva, ki pa je države ni, nu, ni nujno, da jo dejansko uporabljajo. Zato moramo pogledati, kdo omogoča najboljše vaso živali in kljub temu napreduje v znanosti. Upam, da bo to ostal cilj naše direktive. Še enkrat hvala lepa in prosim, podpirajte me, da bomo prišli do zaključka. Bene, Elizabet, Dobro, Elizabet, najlepša hvala. Popolnoma ti zaupamo, dobro delo si opravila in upamo, da se bodo pogajanja tako tudi nadaljevala in da bodo zaključena pred Božičem, če bo seveda to mogoče. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo na deveto točko dnevnega reda. Gre za vrednotenje in oceno akcijskega načrta za dobro počutje živali 2006 do 2010. Akcijski načrt o dobrem počutju živali se bo kmalo iztekel, zato je potrebno sprejeti nov akcijski načrt. Zaradi tega je potrebno najprej izvesti oceno situacije in pripraviti smernice za prihodnost. Zato smo se odločili, da bomo pripravili poročilo odbora na to temo. Gospa Polsen je bila imenovana za poročevalko in predaja mi besedo, da predstavi svoje razmišljanje na to temo. Tak, herr ordförande, o ärade kolleger. Najlepša hvala, Spoštovane kolegice in kolegi. Gre za nadaljevanje razprave, ki smo jo imeli že z gospo Jegle. Gre skoraj da za isto problematiko in skoraj da za iste vrsti živali, o katerih smo že govorili. Vendar pa gre hkrati tudi za občutljive teme. Zato moramo o tem razpravljati tudi v Evropskem parlamentu. Veliko je različnih čustev, ki se pojavljajo v tej razpravi, še prav posebej, ko gre za varstvo in dobro počutje živali. Gre pa tudi za težavna vprašanja. Teh vprašanj ne moremo enostavno zanemariti, ne moremo zanemariti stališč naših državljanov. To je zelo, zelo pomembno. Številni menijo, da je od varstva živali odvisna tudi raven civilizacije, v kateri živimo. Gre recimo za to, kako se obravnavajo psi, papagaji in tako naprej. Nekateri menijo, da bomo v okviru tega poročila govorili tudi o psih in mačkih, vendar pa temu ni tako. Tukaj gre predvsem za živali, ki se uporabljajo v kmetijske namene. Poskušali pa se bomo usredotočiti tudi na, kater, na nekatera dodatna vprašanja. Tukaj mislim na gospodarske in pa finančne vidike varstva in dobrega počutja živali. Tukaj gre predvsem za živali, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja zadostne količine živil. Tukaj gre za klanje živali in tako naprej. Hrati pa se moramo ukvarjati z pomembnimi moralnimi vprašanji in z gospodarskimi vprašanji. Zastaviti si je potrebno vprašanje, kako lahko poskrbimo za dobro varstvo živali. Tukaj je v osredju vprašanje živali, ki se uporabljajo v kmetijske namene. Tukaj gre za nekakš, nekakšno predhodno poročilo, v katerem skušam opisati, v kolikšni meri je komisija izpolnila svoje obljube. Potem pa prehajamo k najpomembnejši temi za Evropski parlament. Namreč gre za analizo resolucije parlamenta iz leta 2006. Poročevalka je bila gospa Jegle. Gre za vprašanje, kako se je izvedla ta resolucija, kaj se je zgodilo z poročilom, ki smo ga pripravili že takrat. Poskušali bomo vključiti tudi nove vidike. Vendar pa, kot sem že dejala, se bomo nanašali na že obstoječo resolucijo parlamenta. Ne smemo namreč preveč odstopati od dokumenta, ki smo ga pripravili takrat, če tudi je bil takrat parlament drugače sestavljen. Zelo pomembno se mi zdi, da zagotovimo kontinuiteto in da podpremo zahteve, ki so bile zapisane že v takratnem dokumentu. Torej, kot rečeno, v resoluciji parlamenta je zapisano, da potrebujemo nove znanstvene metode, da moramo upoštevati nova znanstvena spoznanja. In v tem času je bil izveden Zelo pomemben projekt, namreč projekt za dobro počutje živali. V okviru tega projekta smo poskušali pripraviti tudi indikatorje, ki se uporabljajo za zaščito živali. Naj dam samo en primer, tako da boste vedeli, zakaj gre. Pomislite na piščance. Pomislite na to, kako poteka vzreja piščancev. Imamo avtomatične kamere, ki kažejo, kakšna je situacija. Hkrati pa kažejo tudi, do kakšne škode prihaja. Če nekdo vzreja 10 tisoč piščancev, potem vemo, da je določen odstotek poškodovan, da se določen odstotek piščance utopi in tako naprej. Če torej ugotovimo, da prihaja do prevelike smrtnosti med temi piščanci, lahko zaključimo, da ni zagotovljeno dobro varstvo živali. In ko bomo identificirali te indikatorje, potem lahko razvijemo nove indikatorje in na ta način zagotovimo, da se res skrbi za dobro varstvo živali. Ne gre zgolj za naše občutke, gre za posem jasna določila, ki so tudi znanstveno podprta. Komisija je v preteklih letih storila veliko, vendar pa še zdaleč ni dosegla vseh ciljev. Komisija je imela tudi nekoliko več časa za dopolnitev vseh teh določil. Komisija v tem trenutku ne počne eh, ničesar, namreč eh, čakajo na novega komisarja in tako naprej in zdi se, da so stvari nekoliko zastale. Kljub temu pa smo imeli zelo dobro sodelovanje z generalnim direktoratom Sankom in mislim, da ni velikih razlik med našimi mnenji. Kar pa zadeva prihodnost, bi rada na vsak način opozorila na to, da so vsi poročevalci, ki so delali na tej temi, obravnavali predvsem temeljne vidike. In tako mora ostati tudi v prihodnosti. Ne moremo zadeve obravnavati preveč nejasno. Poskrbeti moramo za to, da se osredotočimo na temeljne teme in te temeljne točke morajo biti vključene v prihodni zakon za varstvo in dobro počutje živali. In naj to povežem še z našo predhodno razpravo. Inšpekcije. Potrebujemo direktivo v povezavi z prevozom živali. Vemo, da so inšpekcije prevoza živali tako rekoč neobstoječe v številnih državah članicah. To pa je nespremljivo. Obstajajo nove metode, ki me navdušujejo. Naprimer, satelitski nadzor. To bi bila možnost nadzora nad prevozom živali. Na ta način bi lahko ugotovili, kako dolgo so živali potovale. Potem pa so tukaj še druge vrste nadzora, koliko vode imajo recimo živali na voljo med prevozom in tako naprej. Torej obstajajo nove metode, ki so dobre. Potem pa je tukaj še predlog GPS nadzora nad prevozom živali. In tukaj se pojavlja argument, da naj bi s tem posegali v osebno življenje voznikov tovornjakov. Jah, ne vem, zakaj naj bi bilo temu tako. Vsi, ki so poklicni vozniki, imajo v svojih vozilih sisteme satelitske navigacije in ne vem, zakaj to ne bi bilo mogoče pri voznikih tovornjakov, ki prevažajo živali. Zakaj pri nekaterih lahko posegamo v zasebno življenje, pri drugih pa torej ne. To pa skoraj da ne more biti zločin. Želimo namreč poskrbeti za nadzor nad voznikom tovornjaka, ki prevaža žive živali. In sicer na posem enak način, kot izvajamo nadzor nad taksistom. Mislim, da bi lahko uporabljali oziroma uporabili določene nove tehnološke rešitve. Nisem povsem prepričana. da ne bodo nekateri poskušali stvari nekoliko preveč omejiti. Torej, to so tisti vidiki, ki jih je potrebno še enkrat pregledati sestaviti moramo seznam naših želja, vendar pa moramo hkrati poskrbeti tudi za to, da dosežemo napredek. Razumeti moramo, da bomo upoštevali tudi tehnološki nadzor. Mogoče nam ne bo uspelo vsega stoodstotno doseči, ampak najpomembnejše za naš odbor je, da zagotovimo dobro varstvo živali in to je osrednji vidik tega akcijskega načrta. To spada tudi med temeljne vrednote prihodne evropske kmetijske politike. Dobro počutje in pa varstvo živali je zelo pomembno tudi v okviru skupne kmetijske politike. Varstvo živali bo zagotovilo zdrave živali, kar je zelo pomembno tudi za javno zdravje v Evropi. Če imamo bolne živali, živali, ki vsebujejo veliko količino antibiotikov, potem to zagotovo ni dobro za javno zdravje. In eden izmed največjih, nekateri največji problemi, ki jih imamo v povezavi z javnim zdravjem, so povezani tudi s tem, da antibiotiki več ne delujejo zaradi tega, ker imamo v telesu vedno več škodljivih snovi in zaradi tega, ker postajamo odporni na te antibiotike. Torej, tema varstvo živali in pa tema zdravja ljudi, ti dve temi sta tesno povezani. In pri tem moramo misliti tudi na svoje vnuke. Poskušala bom organizirati seminar, kjer bi lahko razpravljali o novih znanstvenih dognanjih. To bi rada storila januarja ali februarja. In upam, da se boste številni udeležili tega seminarja. Upam, da se vam zdi ta tema dovolj zanimiva, vendar pa ne morem povedati kaj bolj konkretnega v zvezi s tem. Predvsem se mi zdi zanimivo, da bi lahko organizirali takšen seminar. Obstajajo namreč številni znanstveni napredki. Hvala lepa za besedo. Najlepša hvala. Gospa Polsen, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Veliko se vas je javilo k besedi, najprej pa dobi besedo gospa Jegle, tako da bomo zagotovili kontinuiteto med prvo in drugo točko. Elizabet. Ja, ja, hvala lepa, predsedujoči in prisrčno hvala gospe Paulsen kot poročevalki. Ja, to je seveda radljiva točka in tudi v strategiji za vas o živali od 2020 smo ravno to zahtevo zelo zelo poudarili. Kakor vidimo, vse skupaj dolgo traja, ampak komisija je tudi reagirala in že prej smo se o tem pogovarjali. Gospod Paulsen, zahvaljujem se vam za vaše predhodno delo, ki sem ga ravno kar preletela. Mislim, da je zelo pomembno, da gradimo na tem poročilu, kajti to je bilo takrat zelo sporno poročilo, ki je potrebovalo zelo dolgo časa, na koncu pa je le prineslo dober rezultat. Rada bi izpostavila, torej previdno izpostavila eno točko. To je ta točka, pri kateri vi upravičeno in, ko, in pravilno pravite, da se to poročilo nanaša na koristne živali v kmetijstvu, torej take, ki se jih uporabljajo v kmetijstvu, to je bilo tudi v strategiji 2006-2010 predmet eh, pogovorov in sedaj v parlamentu smo po vseh teh razpravah prišli do spoznanja, da mi kot parlament lahko tukaj zahtevamo odgovornost za vse, drža, za vse živali, torej kmetijsko korisne živali. Ja, to je tako, kako ste vi predstavili, ampak že prej smo pri direktivi o poskusnih živalih smo dejali, da imamo moralno, etično odgovornost za vse živali. Ni treba, da gre to samo za znanost. Prepričani smo, da smo odgovorni za vse živali. Že takrat sem dejala, da so prevozi žival, živali zelo kočljiva, ampak zelo pomembna tema. Ali gre bolje psu, ki eh, je v kletki, v letalu 12 ur zaprt, samo zato, ker je eh, domača žival. Torej, tukaj bi se morali sklicevati na vse živali in odgovornost za vse živali, to moramo vključiti. Dobro, gospa Jegle, nadaljevali bomo z Garcijo Perez. Presidente, gracias a la señora Paulsen. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospe Polsen, za dober pristop. Tako lahko rečem, da bo gotovo dobila podporo naše skupine pri tem dokumentu. Včeraj smo govorili o politiki kakovosti proizvoda, sedaj pa govorimo o dobrem počutju. Mislim, da je treba jasno povedati. Kakovost pomeni to, da proizvodnja sama po sebi ni zadosti. Pri proizvodnji treba spoštovati visoke standarde. To je treba spodbujati kot neko dodano vrednost pri proizvajalcih. Kaj pa akcijski načrt? Sedaj, ko bomo oblikovali nov akcijski načrt, ko se bo prejšnji stekel, mislim, da je pomembno, da najprej ugotovimo, kako dober bil prejšnji ali so izpolnili cilje pri petih stebrih, ali so bili cilji doseženi ali ne, ali se treba prilagoditi sedaj na nove izzive, standardi pri dobrem počutju in dobrovarstvu živali, potem raziskave, kazalci o dobrem počutju, večja odeležba. Vsi ti kazalci so pomembni. Pomembno je, da si pogledamo teh pet stebrov, pogledamo kako uspešno jih je spolnevala Evropska komisija. Potrebno je pogledati tudi to, ali je sedaj treba vključiti tudi nove kazalce. Sedaj torej čakamo na dokument. Videli bomo, ali lahko na podlagi tega dosežemo napredek in izpolnimo zastavljene cilje v akcijskem načrtu. Najlepša hvala, gospa Garcia Perez. Gospod Heranc. Gospa Heranc. No ja, hvala, predsednik. Živali se lahko uporablja kot domače živali, za hrano, za urode za raziskave, za oblačila za marsika, za delo. V zadnjih nekaj letih smo se v parlamentu pogosto ukvarjali s to temo, ko spe Jegle in pa Polson sta pravilno spostavili nekaj pomembnih stvari. Torej, ko gre za prevoz živali ali pa za hrano. O vsem tem smo razpravljali na številnih delavnicah, seminarjih, slišali smo tudi predstavnike znanstvene skupnosti in druge. Znanstveniki so pogosto povedali marsikar, kar je bilo v nasprotju s prejšnjimi uveljavljenimi prepričanji. Znanstvene revije in pa mediji so nas pogosto kritizirali zaradi sprejetih ukrepov. Predvsem je šlo za dejstvo na mnenje na podlagi čustev. Včasih to ni bilo v skladu z dejstvi, z realnostjo. Mi pa nismo znanstveniki, mi smo predstavniki ljudi. Torej, čim bolje moramo uporabljati naše mehanizme v Evropskem parlamentu in na ta način priti do čim boljših kazalcev za dobro počutje živali. Enkrat v vselej priprava takšnega akcijskega načrta je pomembna, ampak težko pa rečemo, ali je to dobro ali slabo, če nimamo ustreznih znanstvenih dognanj kot podlago. Potrebujemo empirične izkušnje in dokaze, zato da to gotovimo. In tukaj gre za objektivne, ne pa subjektivne stvari. Samo z objektivnimi kazalci lahko pridemo do boljšega ravnotežja in pa do, do boljšega pregleda. Kot prvo, kar bi rekla komisiji, povete nam, na kateri datum boste objavili te cilje glede dobrega počutja živali, na podlagi katerega bodo utemeljeni naslednji predlogi. Potem pa lahko začnemo izvajati te kazalce v Evropi, potem lahko tudi izpolnimo želje tudi nevladnih organizacij, ne samo deležnikov. In potem lahko te eh, kazalce reširimo še v tretje države. Želimo seveda, da živali od rojstva pa do zakola normalno, ustrezno živijo, ne pa samo ob nekih določenih trenutkih, ki so za nas pomembni. Za nas mora biti pomembno, kako se živali počutijo tekom celotnega življenja. In to tako v EU kot zunaj EU. To od nas pričakujejo evropski državljani, to od nas želijo in to pričakujejo tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z dobrim počutjem. Hvala lepa. Gospa McGuinness je naslednja na vrsti. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa poročevalki za pripombe. Na tri stvari bi se posebej osredotočila. Prej ste menili, da potrebujemo novo direktivo o prevozu živali. Nekateri kolegi so dejali, da je to polemična zadeva. Zaskrbljena sem na tem, da parlament vedno želi neko novo direktivo, problem pa je v tem, da se prejšnja direktiva ne izvaja ustrezno. Mislim, da ni potrebno imeti novega zakona na tem področju, kajti tukaj, pogledajte, komisija in pa ustrezni organi morajo najprej ustrezno izvajati že obstoječe uredbe o prevozu. Kolegi se morajo tega zavedati, zato mislim, da ni primerno, da dodajemo neko novo zakonodajno breme, ki ga potem ne bo možno izvajati. Torej, bodimo previdni. Kaj pa inšpekcije? Če teh inšpekcij ni, se treba vprašati, v katerih državah jih ni in s kakšnimi kontrolnimi ukrepi smo želeli preprečiti, da se to ne bi več dogajalo. Potem pa, naprimer, prevoz konjev za zakol, tudi to je zelo čustveno vprašanje. Tudi tukaj nekateri želijo več zakonodaje, strožjo zakonodajo. Po drugi strani pa, kot rečeno, ne izvajamo niti trenutne zakonodaje, torej prosim, da to upoštevate. Všeč so mi vaše pripombe o znanstvenih dokazih, ne pa o nekih občutkih. kaj pa bolne živali, polne antibiotikov, pretirana uporaba teh živali. E, takšne pripombe v tej smeri pa me nekoliko motijo. Kajti, če se stvari dogajajo tako, kot ste vi postali, potem je to nezakonito. Če je um, ostankov zdravil, torej rezidov v živalih preveč, potem je to nezakonito in organi bi to morali pregledati. Mislim, da mora parlament tukaj zelo previdno uporabljati besede, ki jih da v javnost. Torej, tukaj se potrebno treba vprašati o predpisovanju antibiotikov za ljudi, ne pa samo uporaba teh v kmetijstvu. Torej, ta uporaba antibiotikov je tukaj morda problematična. Torej, bodimo previdni. V zadnjem mandatu sem sodelovala v razpravah s tem v zvezi. Treba se osredotočiti na živali na kmetijah. To je res, ampak vseeno pa bi se morali osredotočiti tudi na druge živali, se mi zdi, na vse živali. Kajti, če nas skrbi dobro počutje živali, potem eh, ne moramo uporabljati samo standardov za tiste, ki se jih uporablja v prehrambeni verigi, ampak tudi za vse druge. Intenzivno kmetijstvo ni edino, ki ima težave pri dobrem počutju živali. Morda tam lažje ugotovimo, kje so težave, to je res. Ampak tudi, naprimer, Tudi na hobi farmah sem videla podobne težave. Nekateri se morda zdelo, da počnejo nekaj pravilnega, ampak to ni bilo tako. Pravzaprav sploh niso vedeli, kako poskrbeti za dobro počutje živali. Skratka, to je vprašanje za celotno družbo. Pomembno je dobro počutje vseh živali. Uh, torej, hvala lepa za vaše delo in želim vam vse dobro. Najlepša hvala, gospa Magines.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 Potem smo prepovedali tudi uvoz drugih izdelkov v EU in to na podlagi kriterijev za dobro počutje živali. Mislim, da je treba še nadgraditi ta precedens. Treba je prepovedati uvoz tudi drugih izdelkov, tako kot pri tjulnih. Ko se kmetijski proizvodi v EU uvažajo in če se pri teh proizvodih uporablja reja, ki ni v skladu z našimi standardi, potem ne smemo dovoliti takšnega uvoza. Sedaj morajo naši kmetje spoštovati ukrepe, to je za njih vedno draže in zato lahko včasih postanejo manj konkurenčni, če jih primerjamo s kmeti zunaj EU, ti pa ne spoštuje naših standardov. Mačarska, na primer, meji na Ukrajino. Če ne bomo mogli pri nas proizvajati jajc na konkurenčen način, zaradi pač um, zelo ostrih pravil, zaradi velikosti kletk, potem bomo naprimer jajca v EU izvažali iz Ukrajine ali pa iz druge. In tam v Ukrajini pa ni prav nobenih okoljskih standardov ali pa standardov za dobro počutje živali. Pa še nekaj. Potrebno je pogledati vse ukrepe za dobro počutje živali tudi z vidika produktivnosti. Tukaj ne mislim samo na dobičkonosnost, ampak me tukaj skrbijo tudi različni ukrepi za dobro počutje živali, ki lahko pomenijo to, da se bo bolj uporabljala določena krma. Če se uporablja več krme, potem se uporablja tudi več vode, naprimer, pri proizvodnji. To je medsebojno povezano. Torej, s temi ukrepi bomo poskrbeli, da se bo porabilo ne vem koliko milijonov kubičnih metrov vode več kot pa sicer. Prav tako bo to še bolj škodilo okolju. Tega ne smemo posebiti. Najlepša hvala. Anjo. Uh, ja, hvala lepa. Želel sem govoriti o tistih ukrepih, ki jih ne moremo napovedati. Najprej, naprimer, ste govorili o Mačarski. Upam, da se zavedate. Smrtnost v kletkah je niža kot pa pri reji ptic na prostem. Včasih, naprimer, um, pridejo kakšni ptiči, kakšni skopci in potem ubijajo kokoši na prostem. Ampak sam ne smem recimo ubiti teh skopcev. Torej, tudi to je problem. Prav tako ne gre samo za to, da ti skopci ubijajo kokoši, eh, prav tako jih prestrašijo in ne vem, kot sem prej omenil, lahko jih ne vem, po 50-60 ubijajo v določenem času. Skratka, zakonodaja včasih ni popolnoma jasna. Prej smo že slišali mačarskega govorca o prepovedi določenih kletk. Glede, če bomo 1. januarja sprejeli to prepoved, torej 1. januarja 2012, potem bomo na koncu uvažali marsikateri izdelek zunaj Evropske unije. Zato prosim, da EU tukaj spreme določene strukturirane ukrepe, tako da bomo poskrbeli za to, da bo industrija imela zadosti časa, da se prilagodi na te nove pravile glede kletk. Ene. José Bové, če je na parola. José Bové, in beseda je vaša. Uh, oui, uh, d'abord, uh, peut-être un, un préambule, uh, pour dire que je... Mogoče najprej pripomba. Razumem, kaj misli gospod Pavlsen, ampak ne smemo pozabiti, da hočemo imeti živali, ne proizvajati mesa, da imamo popolnoma drugačen odnos do živali kot v proizvodni mesa. Tisto je industrijski odnos. To, tukaj pa gre za človeški odnos in na to ne smemo pozabiti. Imam še dve pripombi, kar zadeva uporabo antibiotikov. To je problem za živali, ampak tudi še večji problem je za kmete in za zaposlene, ki delajo v zreji prašičev. V Franciji se je pokazalo, da je rezistenca na antibiotike v, v zreji prašičev prašičev, tako da več, ko je prašičev, višja je rezistenca. Tudi kmetov in zaposlenih na antibiotike. In zato je treba ta problem videti tudi na človeški ravni. Druga točka zadeva uvoz tukaj ne gre toliko za konkurenco med državami, temveč za to, kako določeni, določene evropske industrije z namenom izogibanja evropskih standardov izseljujejo svojo proizvodno na Tajsko ali v Brazilijo in na koncu dobijo za to pa denar, da naprimer dobi, pripeljejo to proizvodno nazaj v Evropo. To ja ni normalno da francosko podjetje kot du, ki je velik proizvajalec, dobi subvencije za to, da izvaža v Afriko 60 milijonov evrov dobijo in obenem se dodaja še denar, če ti, če te kokoši se na to uvažajo iz Brazilije v Evropo. Torej, To je problem, ko gre za vzrejo mesa v Braziliji. On je nič kak. Dobro, bo ve, naslednji prosim. Podničance, eh, otošanovni pa. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Slišali smo veliko argumentov. Nekatere bo treba pogledati v širšem okviru. Včeraj smo govorili o mlečnem sektorju, naprimer vedno želimo večjo proizvodno. In to je tudi razlog za te težave. Kajti sedaj imamo kmetijsko industrijo, ki naprimer daje kmetom veliko antibiotikov, ki so namenjeni temu, da se poveča proizvodna mleka. Enako velja tudi za prešičere in podobno. To je danes zelo velika težava. Treba je izpolniti standarde kakovosti. Torej, tudi to, da potrošniki potrebujejo veliko kakovost izdelkov, naprimer mleka in pa svinskega mesa. In pri tem potem uporabljamo v prehrambni religiji vedno več antibiotikov. Živali zato tudi živijo manj časa kot sicer. Naprimer, koliko časa krava mlekarica proizvaja mleko, preden se jo na koncu zakolje. Tudi to je povezano z antibiotiki, ne veljako, enako velja tudi za prašičerajo. Ne gre samo za predpise glede prevoza živali, to je samo zadnji člen v proizvodni verigi. Treba je pogledati celotno življenjsko dobo živali in kaj se dogaja v življenjski dobi, naprimer prašičev ali pa piščancev. potem pa domače hišne živali. Tudi o tem smo danes govorili. Tudi to bi si morali bolj podrobno pogledati. Tudi tukaj ne gre samo za prevoz. Veliko hišnih živali, naprimer, se prevaža, oziroma ne tako veliko, veliko hišnih živali se prevaža po letalih da njihovo dobro počutje treba pogledati v širšem kontekstu. Sam sicer nimam nobene hišne živali, ampak vseeno pa vidim, naprimer, s čimer um, moje sosede hranijo psa. Naprimer, včasih celo rečejo, pes ali pa mačka je na dieti in potem samo, tisti dan dobijo samo en piškot. Kaj je v tem piškotu? Ali potem pes ali mačka trpita, zato ker morate čakati cel dan, preden dobita naslednji obrok piškoto oziroma ta piškot.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 Česlav Sikerski stosuje diete, sam jim se. Ja, bi se odzval na tole, gospod Sikerski. Veste, vi ste se sami odločili za to dieto in sedaj že vidimo, kakšni so učinki te diete. Stavljam visoke standarde v Uniji Evropejske, jeśli chodzi o dobrostan zvierząt. To dobře. Tim se. Ja, v redu, sedaj pa dobro počutje živali v Evropi moramo sprejeti čim više standarde. Kot že rečeno, na tak način odražamo eh, našo raven civilizacije. Visoki standardi pomenijo tudi dodatne stroške. To pomeni, da je težje vzdrževati evropsko proizvodno in da je ta proizvodna manj konkurenčna napram drugim zunaj EU. Naši proizvajalci zato tukaj izgubljajo trge. Kaj ti proizvajalci potem kupujejo proizvode, potrošniki potem kupujejo proizvode, ki, pri kateri se ne spoštuje EU standardov. Treba je poskrbeti za to, da se bo te standarde dejansko izpolnevalo. To velja tudi za uvožene proizvode. Na tak način lahko nadomestimo izgube, ki jih utrpijo naši proizvajalci. In to tudi dolgujemo našim proizvajalcem. Tudi v Svetovni trgovinski organizaciji, v pogajanjih, v STO, moramo omeniti ta pogajanja in ta vprašanja. To mora povedati naši pogajalci EU v STO. Tudi to mora biti njihova stališča. Najlepša hvala, gospod Sikerski. To je bila zelo pomembna točka. Gospod Jar, izvolite. Ja, hvala lepa. Akcijski načrt za varstvo živali 2006-2010 je pravilen, sprožil je veliko razprav v Evropski uniji in zato potrebujemo tudi nadaljevanje. Zato moramo pravočasno govoriti o tem, bilo bi namreč zelo narobe, če bi program, ki teče nenadoma, eh, končali. Obenem pa moramo imenovati priporočila, ki so jasno izšla iz prvega akcijskega načrta, ki sem si zapisal. Prvo je birokratizem paziti moramo da ne bomo zaradi naših lastnih ugotovitev povzročili še večje birokracije v določenih državah in drugič gospod paulensen bi prosil da še enkrat to obrazloži zanima me stopnja izvajanja v posameznih državah članicah. Nič ne pomaga, če uveljavimo nov program, če pa nekatere države še vedno zaostajajo pri izvajanju, potem ta velik, velik razmak dejansko devotimira. In tretja točka, ki je bila tudi že pogosto omenjena, to je varstvo živali je nedeljivo in ne smemo dopustiti, da imamo v Evropi standarde, ki so smiselni in nujni, in obenem dopuščamo, da pri uvozu proizvodov ti standardi ne veljajo. Že pri formulaciji teh standar standardov moramo zavarovati oziroma zagotoviti, da bo to veljalo tudi za uvožene proizvode. Torej, to je princip enakosti. Torej, ne moram reči, moje, vse, kar je v mojih kartah, je čisto, vse, kar je zunaj, me ne zanima torej mi v Evropi smo razvili eh, standarde in sedaj moramo videti, kako bo. Eh, torej, obenem pa gledamo, da je zune Evrope še vedno prevladujejo zelo slabe razmere. Torej, tudi v pogajanja v SO e moramo vključiti to temo. Potem boste imeli mojo polno podporo, če boste to vključili. Sì, grazie. Io pri- ja, hvala. Preden predam besedo predstavnici komisije Andreji Gavineli, bi tudi sam rad predstavil svoje mnenje o tej zelo pomembni točki. Poslušal sem vaše prispevke in obračam se na gospo Polsen. Ponosni smo na to, da ima Evropa tako zelo napredno zakonodajo na področju varstva in pa dobrega počutja živali. Tudi zaradi tega, ker smo vzgled za preostali svet. Vendar pa se tukaj pojavlja tudi tveganje nelojalne konkurence za naše proizvajalce v primerjavi z proizvajalci izven Evropske unije, ki ne sledijo istim standardom, imajo pa prost dostop do evropskega trga. če na tem področju ne bomo zagotovili, da bodo tudi tisti proizvajalci, ki izvažajo svoje izdelke v Evropo, spoštovali naša pravila, potem bomo tvegali, da se bo dejansko proizvodnja prenesla izven Evropske unije. O tem je potrebno razpravljati v okviru multilateralnih organizacij v okviru Svetovne trgovinske organizacije, tako da ne bomo zgolj prvi na področju varstva živali, ampak da bomo poskrbeli tudi za to, da bodo druge države spoštovale naša pravila, tiste države, ki seveda izvažajo v Evropsko unijo. To se mi zdi zelo pomembna točka in zato sem tudi sam želel posebej izpostaviti to točko. Andreja Gavineli, predstavnica komisije, beseda je vaša. Ne, Albert Des je še prosil za besedo. Albert. And, uh, Že na začetku sem se javil k besedi, ampak nič hudega, sedaj se ponovno javljam. Veliko bi povdaril, kar je bilo pravkar rečeno in tudi uh, zelo skrbno sem prisluhnil vsem mnenjem. Zahteve so vsekakor razumljive. Predsedojoči je tudi omenil, da moramo paziti na to, da bomo tudi pri tej točki ki zadeva tudi raziskave, da se proizvodnja ne izseli zunaj Evrope. Bil sem v Braziliji, v Ameriki za prevoz živali, pri nas zahtevamo klimatizirana vozila, tam jih prevažajo pri 45 stopinjah v senci in pri odprtih vratih. To ne more biti merilo. Prosim vas, da to vključite v poročilo, gospa Paulsen, To mora biti vključeno. Ne moremo od naših kmetov zahtevati eh, ne vem kakšne pretirane predpise, pri uvozu pa vse to skupaj ni pomembno. Tudi o antibiotikih bi rače povedal, da moramo biti zelo previdni. V nemškem parlamentu sem bil pooblaščenec za varstvo živali, ne glede, torej, eh, raziskave, rezultati raziskav so pokazali, da so največ antibiotikov uporabljali pri prostih kokoših, torej tistih, ki niso bile v klitki. In tam so tudi lahko dokazali največ, najdaljšo vsebnost v, teh, v mesu. Medtem, ko je v eh, kletkah znašel ta, ta eh, odstotek 6 odstotkov, pri eh, Eh, prostih eh, kokoših 15 odstotkov. Torej, poznam kmeta, ki je imel 100 kokoši zunaj, kjer pa je bila smrtnost 100 odstotna, ker so bile pač v hlevu. Torej, tukaj sploh ni meja. Postaviti si moramo prave prioritete. Govorili so tudi o hišnih ljubljencih. Ko pridem domov, imam zelo lepega zlatega prinašalca, star je tri leta. Če on zelo zadovoljno leži na kavču in jaz pripravljam obložen kruhe, ki je kmalo tudi pri meni in potem mu rečem. Torej, zelo slabo ves imam, ko te pogledam. Tebi gre bolje kot milijardi ljudi na celem svetu. Ti imaš vsak dan dovolj za jesti, vsak dan imaš svežo vodo imaš lasno zofo, imaš veliko uh, svobode in štiri vnuke, s katerimi se lahko igraš. Vedeti moramo, da milijardi ljudi gre slabše kot našim hišnim ljubljencem. Zato moramo poštivati to tudi v naših prioritetah in staviti vse na uravnotežno varstvo živali, ne pa takšno, ki bo samo pomirilo našo vest. V Nemčiji smo diskriminirali diskutirali o prevozu živih živali v Libanonu. Tam so pokazali vedno samo kravo, ki so jo obesili za zadnje noge. In ta film, ki je bil 20 let star, so pokazali vedno znova. Sedaj se ti transporti eh, izvajo iz Brazilije in eh, eh, Avstralije v Libanon ali se tam to dogaja, mi ne vemo o tem nič. Zato bi se morali informirati. Prepričan sem, da so naši prevozi živih živali torej iz Evrope v Libanonu veliko bolj v skladu z varstvom živali, kakor ostali. Ne smemo pa uh, se uh, na račun živali pomiriti. Eh, Hvala lepa. Albert vsi imamo zelo trdna prepričanja o tej temi, gre za zelo pomembno temo. Najlepša hvala. Sedaj pa preden predam besedo gospe Polson, predam besedo še predstavnici komisije, gospe Andreji Gavinelli. Gavinelli. Andreja Gavinelli. No, e, Najlepša hvala, gospod De Castro. Zahvaljujem se gospe Polsen za to poročilo na lastno pobudo. Odgovoren sem za ta sektor že kar nekaj časa v Evropski komisiji. Ukvarjam se z dobrim počutjem živali, sicer že kar 15 let. Naj na začetku povem, da je to najbolj primeren trenutek, da govorimo o takšni pobudi v Evropskem parlamentu. To, kar se je spremenilo od eh, prejšnjega poročila, o katerem smo prav tako razpravljali in kar bo vplivalo tudi na prihodni akcijski načrt, je po mnenju komisije predvsem sprememba odgovornosti znotraj inštitucij Evropske unije in v odnosu do državljanov Evropske unije na tem področju, torej na področju varstva živali. Gre tudi za definicijo o dobrem počutju živali in za člen v pogodbi. Zato sedaj za tem členom velja eh, tudi postopek soodločanja za eh, vse eh, zakone, ki se nanašajo na dobro počutje živali. Državljane te, ta tema še zmeraj zelo zanima. Razpravljali smo že o vlogi družbe in eh, ta vloga se definira tudi v naši pogodbi. Tukaj gre za vse živali, pa naj gre tukaj za hišne ljubljence ali pa za eh, piščance, ki jih gojimo v posem druge namene. Komisija se tega dobro zaveda. Načrt za leto 2010 vključuje programske smernice in pa tudi finančna sredstva. Prišlo pa je tudi do nadaljnega razvoja na znanstvenem področju. Največji svetovni projekt z tega sektorja je privedel do mednarodnega sodelovanja in eh, v ta projekt je vključena tudi Evropska unija gre za to, da ugotovimo, ali je dobro počutje živali spoštovano, da pa pri tem ne postavljamo nekih neprožnih standardov za vzrejo živali. Potrebno se je osredotočiti na živali same in na stanje teh živali. Poleg tega je potrebno dobro počutje živali vključiti tudi v kmetijsko politiko, gre za koncept kakovosti. Komisija je pred nekaj dnevi sprejela poročilo o označevanju in dobrem počutju živali. Tukaj gre za poročilo, ki temeli na študiji, ki je bila izdelana po posvetu z 110 zainteresiranimi strankami v Evropski uniji. Tukaj gre za različne predstavnike, od tistih, ki vzrejajo živali, pa do državljanov in tako naprej. Poleg tega se tukaj obravnava tudi odnos z tretjimi državami, prosta izmenjava na področju veterine je izjemno pomembna za dobro počutje živali. Imamo sodelovanje z Kanado, z Avstralijo, z Novo Zelandijo. Poleg tega bomo podoben sporozum podpisali tudi s Korejo in upam, da se bo razvoj nadaljeval v tej smeri. Potreben je jasen akcijski načrt za prihodnja leta, kajti vsi v Evropski uniji moramo raz razumeti, kakšna bo prihodnost. Veliko je torej delovnih zametkov, ampak s tem bi rad zaključil komisija je v obdobju prehoda, v zelo pomembnem obdobju. Nič še ni bilo zapisano, kar zadeva ta zelo obsežen in zapleten dosje za prihodnih pet let in zaradi tega je to izredno dobra priložnost, da razvijemo politiko, ki je izjemno zanimiva tudi za evropske državljane. Evropski državljani želijo odgovore, včasih so odgovori nujno potrebni, recimo ko gre za kloniranje živali. Tukaj milijoni državljanov zahtevajo odgovor. Torej, če imamo takšne pobude strani državljanov, potem se moramo zavedati, da obstaja tudi veliko zanimanje strani državljanov za to področje. Prijemamo številna elektronska sporočila na to temo in Zato se tudi zavedamo, kako zelo pomembni so živali za evropejce. Pa naj gre tukaj za zlatega prenišalca, za šimpanza ali pa za kokoš. Hvala lepa. Gospod Andreja Gavineli. Gospa Jegle, specifično vprašanje. Izvolite. Spoštovani gospod Anjeli, spominjam se razprave o optijskem načrtu leta 2005 na vašo izjavo, ki se je glasila. V Evropski uniji potrebujemo zelo visoke standarde glede varstva živali in sicer glede na živali, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, ker moramo biti svetav zgled za vse, za vse svet. Torej, po vsem svetu pričakujejo državljani od nas višje standarde. Sedaj ste našteli nekaj primerov, verjetno nimamo časa za daljši odgovor, a bi, bi nam lahko prosim pisno ponazorili, kakšne količine so to, o katerih količinah govorite, niste govorili o, torej, o Braziliji in še nekaterih drugih pomen državah in kakšen napredek je naš svetov zgled dosegel v teh državah. Prego, eh, gospod Gavineli. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Zagotovo lahko po razpravi v imenu komisije pošljem tudi bolj podrobne podatke, kar zadeva razvoj v svetu glede tega vprašanja. Dosegli smo zelo dobre rezultate. Recimo, Mednarodna organizacija za dobro počutje živali je leta 2006 sprejela standarde za mednarodno varstvo živali tako tekom prevoza, kakor tudi ob zakolu živali in tako naprej. Sprejete so bile tudi smernice za nadzor nad eh, potepuškimi psmi, psi v mestih, ki predstavljajo velik problem, predvsem v državah v razvoju in sicer zaradi stekline. Torej, z veseljem vam bom poslal bolj načen seznam naših bilateralnih odnosov tudi na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa predajem besedo gospe Polsen za zaključek. Potem pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, gospa Polsen. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod predsedajoči. To je resnično zelo zanimiva razprava sedaj. Vidimo, da nas vse enako nekje boli in mislim, ali bi te diskusije o varstvu živali, ki obsega veliko različnih vidikov, torej sedaj je to veliko bolje kot v preteklosti. Obstaja toliko različnih aspektov, naprimer vprašanje antibiotikov. Antibiotiki se ne smejo uporabljati kot eh, preventiva za bolezni. In močne pomisleke imam, ker sploh ni kontrolili tega, koliko antibiotikov se dejansko predpisuje. Kakor vem, teh kontrol ni. In zato tudi ne vem, če bom dobila odgovor na to, ampak to je resnično centralna točka. Da se to kontrolira. Da obstajajo sistemi za prašiče, za piščance, kjer dobijo živali dnevno antibiotike. Ali to res potrebujejo? To se pravi, ali jih dobijo zato, ker so bile bolne, to je seveda smiselno. Ampak potem se mora nehati z dajanjem antibiotikov. Obstajajo rezistenca, rezistenca na antibiotike, zelo dober primer imamo na nizozemskem, kjer so uvedli zelo strogo postopanje glede predpisovanja antibiotikov ljudem, ne pa živalim. Naprimer prašičem ali piščancem. In ugotavljamo, da vsi da Pri vseh pomembnih boleznih obstajajo rezistence na antibiotike, ampak ne pri ljudeh. Na švedskem imamo tudi podobne raziskave, ki so dognale, da je predpisovanje antibiotikov zelo restriktivno pri živalih. Ampak eh, na to so ljudi preplavili z antibiotiki in prišlo je do ravno obratne eh, reakcije. To se pravi, antibiotiki so dejansko jedro naše razprave o varstvu živali. In kar zadeva baterijske koškoši, ki eh, nesijo jajca, torej na švedskem lahko tradicionalni kmetje oziroma ne smejo več imeti takšnih kokosi, kokoši. Sicer še naprej proizvajajo jajca, ampak vsi tisti, ki proizvajajo, ki, ki predelavne, eh, torej recimo različne proizvode, ti smejo kupovati takšne, takšna jajca. Tu je treba poštevati tudi gospodarske vidike. In gre za to, da se ne sili proizvajalcev to, da se živali tako narobe vzreja, da dobijo preveliko antibiotikov, recimo teleta, eh, prašiči, praščanci. Z njimi se ne sme grdo ravnati, vedno gre tukaj samo za varčevanje stroškov. Ugotavlja pa se, da če so živali zdrave, je kvaliteta boljša, stroški so manjši in nasplošni učinek je boljši. Torej za nas kot za politike mora ta diskusija se vrteti okoli tega, kako lahko ustvarjamo neko uravnoteženost tudi mi lahko poskrbimo za to, da naši kmetje razumno gospodarijo. Seveda morajo tudi doseči določen eh, dobiček, to zadeva seveda tudi te cenene uvoze, ampak to je druga tema. Dobro, hvala lepa, gospa Polsen. Sedaj bomo zaključili s to pomembno temo in prehajamo k deseti točki dnevnega reda. Gre za poenostavitev skupne kmetijske politike. Marca 2009 je komisija objavila sporočilo v zvezi z dejavnostmi, ki so bile izvedene od leta 2005. Področje elementov za dosego je, poenostavitve je zelo obsežno in hkrati gre za zelo različne koncepte. Naš odbor se je odločil, da pripravi poročilo na lasno pobudo, zato da bi razjasnili določene točke in da bi podali eh, predloge, ki bi se lahko nanašali na kmetovalce same. Gospod Ashworth je poročevalec in takoj mu predajam besedo gospod Ashworth. Uh, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste že povedali v vodnih besedah, področje obrave pri ponastavitvi SKP je zelo, zelo široko. Težava pri tem je sedaj, da je moje poročilo poročilo na lastno pobudo in po parlamentarnih pravilih. To pomeni, kolegi, da smo zelo omejeni tako pri obsegu strani, besed, torej pri obsegu celotnega poročila. Kot ste rekli, predsednik, obseg je zelo velik. Videti pa moramo, kakšni so cilji tega poročila. Moja prijetnostna naloga bo to, da povemo, kako se ponestavi SKP ob končni uresničitvi. Torej, treba je poskrbeti za to, da bodo kmetje bolje vedeli, zakaj gre in kako tolmačiti nove ponastavljene ukrepe. Danes je to prva izmenjava mnen, zato mislim, da tukaj ne bi šli v kakšne podrobnosti, ampak bolj nasplošno. Predvsem želim poskrbeti za to, da bo SKP bolj dostopna, manj birokratska in posledično kako zmanjšati stroške za kmete in kmetijska gospodarstva. Tukaj gre predvsem za tri področja, kot omenjeno. Predvsem iščemo primere nepotrebne birokracije. Tukaj govorimo o različnem izpolnevanju obrazcev, torej o nepotrebni birokraciji, ki še povečuje breme za kmete. Drugič, podvajanje zahtev za inšpekcije. Številni trgovci na drobno že imajo zagotovljene standarde sledljivosti in jih mora potem tudi spoštovati. Ponovadi so ti standardi podobni kot standardi vladnih agencij. Morda ne čisto isti, ampak vseeno. Torej, morali bi te standarde kakovosti in pa sledljivosti uskladiti med javnim pa zasebnim sektorjem. Zahteve komisije in pa agenci za industrijo morajo biti smiselne in sorazmerne glede na tveganje, ki se pri tem pojavlja. Tukaj govorim naprimer o prevarah, golofijah, pri prevarah pri um, noskrižni skladnosti in pa pri zagotavljanju varstva in pa zdravja za potrošnike. Tukaj sem se posvetoval s kmetijskimi organizacijami in pa s komisijo, te pa s švedsko in pa dansko vlado, kot ste povedali, gospod predsednik. Vsi želijo spodbujati ponastavitev SKP. Kolegi, sedaj ima ta odbor priložnost, da sprejme poročilo, ki bo zmanjšalo upravno obremenitev za kmete in s tem bo SKP tudi bolj prijazna kmetom. Zato sem še posebno vesel vseh pripomb naših kolegov v tem odboru. Z njim sem se in se bom pogovarjal um, na štiri oči, pa tudi v okviru različnih političnih skupin. Tako upam, da bomo dosegli čim boljše lahko soglasje v tem poročilu. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Gospod Ashworth. Sedaj pa bomo pričeli z razpravo. Nekateri ste se že prijavili k besedi. Naj vas spomnim, da imamo še nekaj točk, pomembnih točk na dnevnem redu. Pred zaključkom seje danes do povdne. Besedo dajem takoj gospodu Đovanju Levi. Sjep. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem za to poročilo na lasno pobudo, kajti obravnava temo, ki je zelo pomembna za naša kmetijska podjetja in za podjetnike. Poenostavitev skupne kmetijske politike pomeni zagotovitev večje konkurenčnosti za naša kmetijska podjetja. Kajti ta podjetja imajo prevelike birokratske ovire in zaradi tega nimajo dovolj časa za posvečanje drugim področjem. Strinjam se z smernicami, ki jih je podal poročevalec. Poleg tega, kar predvideva komisija v svojem sporočilu, gre za teme poenostavitve skupne kmetijske politike, je potrebno dodati še nekaj bolj podrobnih točk. Pri tej seji se najbrž ne bomo pogovarjali o podrobnostih, vseeno pa bi bilo potrebno izpostaviti nekaj točk, predvsem glede na to, kar je povedal poročevalec v svojem uvodu. Imamo sistem nadzora, vendar pa moramo skušati integrirati ta sistem v drugi steber skupne kmetijske politike. Danes morajo naši kmetovalci pogosto ponavljati administrativne nadzore, ki bi jih lahko enostavno črtali. Po drugi strani se moramo ukvarjati tudi z drugo temo, ki je tesno povezana z temo, s katero se bomo ukvarjali danes popovdne, ko bomo razpravljali o reformi skupne kmetijske politike po letu 2013. Jasno je, da moramo povezati obe temi in da moramo predvideti novo kmetijsko politiko, ki bo manj temeljila na birokraciji, ki bo bolj avtomatično delovala in kjer bo večja odgovornost na strani kmetovalcev. Kmetovalci ne smejo trpeti zaradi birokratskega bremena. Počasi zaključujem. Že študija, ki jo je pripravila komisija, je pokazala, da obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami. Te razlike niso povezane samo z strukturo eh, kmetijskih podjetij v posameznih državah članicah, ampak gre tudi za različen način razvoja znotraj držav članic, ko gre za podporo kmetovalcem. Mislim, da bi morali tudi tukaj poskrbeti za prizadevanje in za izmenjavo najboljših praks, eh, kar bi pomenilo seveda spet znižanje birokratskih stroškov za kmetovalce. Najlepša hvala. Madame Klas. Gospa Klas. Ja, dank, ja, hvala lepa, predsedujoči, hvala tudi poročevalcu, ki je svojim poročilom na lasno pobudno zagotovo podal nekaj detaljev za poenostavitev. Želim mu veliko uspeha pri njegovem delu. Torej, ne gre direktno za detalje, ampak da govorimo le pavšalno o preveliki birokratizaciji, to je premalo. Že deset let govorimo preveč birokracije v Evropi, zato moramo tudi tukaj postati bolj konkretni. Še iz zadnjega mandata se spominjam, da smo diskutirali o tem, da bi vse evropske uredbe zapakirali v eno in čez vse to bi prišla skupna ureditev trgov. To se pravi, vse skupaj bi bila ena uredba in to smo prodajali kot veliko debirokratizacijo. Torej, če sedaj še enkrat potisnemo prst v to rano, imeli smo sjajno idejo, da bi z ureditvijo trga za vino, če obstajajo tehnične možnosti, ki naj bi jih ugotovila komisija, da bi lahko v tem velikem kompleksu mogoče lahko eh, se izredinili za skupno eh, pristojnost za vino. To bi moralo vendar biti možno, takrat so nam to obljubili, pa ni bilo nič izvedeno. Zato bi me zelo veselilo, če bi še enkrat se lotili te teme, ne gre samo za vino. Tudi žito ali mleko, če vse to, te besede unesem, da dobim vse predpise, potem bi bil to že velik korak v smeri poenostavitve. Torej, uporabiti moramo nove komunikacijske tehnologije, tako da eh, lahko tudi doma eh, prenesemo vse te uredbe. Tudi kar zadeva inšpekcije, strožje inšpekcije, tudi tu bi morali misliti na poenoteno ravnanje v Evropi in enake konkurenčne pogoje za vse. Tudi to je pomembna tema, ki bi jo lahko izpostavili in zelo hvaležna sem, da lahko dobimo takšno poročilo tukaj na našem odboru in rada bi vnesla tudi po, po konkretne primere, ki bodo res prispevali k boljši ureditvi kmetijske politike. Najlepša hvala. Naslednja govornica, prosim. E- ja, hvala lepa, predsedujoči. Torej, tukaj govorimo o ponastavitvi in besmaševanju birokracije. To ni nič novega. O tem govorimo že kar dolgo časa. Izjemno pomembno je, da nekaj dejansko storimo. Leta 2005, oziroma še prej, se je vse skupaj začelo. Mislim, da se vsi strinjamo, da do sedaj nismo dosegli ravno velikega napredka. Prav zato se to vprašanje pojavlja vedno znova in znova. Treba iti naprej. Poročilo gospoda Ashforta je pomemben korak v pravo smer. Zato čestitke poročevalcu za ta dokument. Glede na to, da je res pomembno zmanjšati birokracijo, ne smemo kljub temu pozabiti na to, da so tukaj pomembni zlasti kmetje. Z tega vedika je komisija že dosegla nekaj napredka. Nekatere številke kažejo, da vendarle je bil storjen kakšen korak naprej, ampak bolj na ravni specifičnih organov, kot pa v zvezi s posameznimi kmeti in koristmi za njih. Torej, gospod pročevalec, prosim, ne pozabite, kako zelo pomembni so tukaj v tem okviru posamezni kmetje. Tukaj gre za več koristi. Treba skrbeti za to, da bodo ti ljudje uh, pridobili čim več časa, da bo njihovo življenje čim bolj enostavno. Tako lahko kmetom omogočimo, da se bodo ukvarjali s kmetovanjem, ne pa z drugimi stvarmi, torej z birokracijo. Kmetje s portugalskim pa zazoro, s kjer sem. Morda niso vedno ravno zelo dobro izobraženi. Včasih kmete zelo težko razumejo, kakšne so birokratske zahteve, ki jih EU od njih zahteva. Zato pogosto pride do zamujenih priložnosti. Naprimer, Nekateri so želeli vzpostaviti lokalne ali pa nacionalne metode za to, da um, bi se stvari izvale, ampak mislim, da je treba dati kmetom za to ustrezne možnosti. Parola, monsieur Alves. Dobrigače, predsednik. Paradizer, ki... Ja, hvala lepa as linhas gerais com que o relator aqui nos trouxe as preocupações. lepa. Podpiramo smernice gospoda Ashforta. Še posebno to, da se osredotočimo na rezultate, ki so smerili na proizvajalca in pa na konkretne dosežke. želimo, da dobimo več informacij o tem, kaj bomo dejansko pridobili, če bo prišlo do ponastavitve SKP. Prav tako želimo, da bodo države in pa regije dobro obveščene o vseh teh stvarih. Na ravni držav članic je veliko dodatnih zahtev, ki pogosto otežijo postopek ponastavitve proizvajalci zato težko izkoristijo prednosti ponastavitve. Včasih sicer imamo določene banke podatkov na lokalni ravni, ampak potem pa se od proizvajalcev enake podatke ponovno zahteva tudi poznaje. Zato proizvajalci izgubijo veliko časa in zato morajo predstavljavci vlado prositi za informacije, ki bi jih lahko dobili na lokalni ravni. Zato je tukaj zelo pomembno to, da države in pa regije vse izvajo te ponostavljena pravila, ker je tako pridobimo veliko časa. Madame Kalininski. Kalinovski. Kalinovski. Gospod Kalinovski.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 smo samo zmanjšali število in pa obseg nekaterih instrumentov. Sedaj imamo manjše možnosti, da posredujemo na določenih trgih. Če bomo šli po tej poti, potem bo na koncu SKP v šipkejšem položaju. Intervencijske odkupi na kmetijskih trgih so nujni, če želimo stabilizirati te trge, predvsem glede na nihanja cen in podobno. Mlečni trg, na primer, je jasen primer tega. Ponastavitev SKP ne bi smela pomeniti to, da SKP izgubi svoj koncept politike skupnosti. Sedaj je treba SKP ponastaviti, kajti SKP se mora spopasti z novimi izzivi. Nekateri izzivi so globalni. Tem izzivom bomo kos samo, če bo skupnost delovala skupaj. Garcia. Najlepša hvala, gospa Heranz Garcia. Sí, gracias. Eh, la verdad es que sí es cierto. Ja, hvala, predsednik. Res je. Proizvajalci že dolgo časa govorijo, da želijo manj birokracije, želijo bolj učinkovito delovanje SKP. To je seveda razumno, kajti tehnologija se je v zadnjih nekaj letih precej izboljšala in kmeti želijo, da se vse uredi na enem mestu. To je logično. Ampak ne bi pa bilo dobro, da bi vse skupaj zlorabili in zgodili, zgodili bi se stvari, ki jih v bistvu ne želimo. Naprimer, sud je z tega vidika problematična, torej skupna um, tržna ureditev. Res je, nekatere stvari pri vinskem sektorju, naprimer, so bile uspešne, enako velja tudi za mlečni sektor. Če greste na kakšno spletno stran, naprimer, pa sploh ne najdete tega besedila o skupni tržni ureditvi. Torej, včasih, če preveč ponostalamo, je to lahko tudi škodljivo. Včasih smo s ponastavitvijo prišli do novih orodij, ki ne bi pomagala proizvajalcem. Ampak proizvajalci tukaj pogosto pritožujejo. Pravijo, da potem distributeri iz trgovske verige pritiskajo na proizvajalce in na koncu danes, danes kmetje niso zadovoljni, zato vse skozi protestirajo. To je očitno. Tudi proizvajalci sadja in zelenjave se morajo braniti pred zlorabami in pa pritiski drugih eh, členov v prehrambni verigi. Vprašanje, če bi pri njih eh, dobro delovala skupna tržna ureditev. Prav tako je treba pogledati to, kako bi včasih eh, spremenili standarde skupnosti. Včasih namreč bo komisija želela ponovno nacionalizirati SKP, ne bo pa odpravila standardov. Naprimer, mleko pred nekaj meseci smo videli, da so bile nekatere odločitve sprejete zelo hitro, prenagljeno in v bistvu so bile to slabe odločitve. Treba je zagotoviti to, da nihče ne bo pripravil terena za nacionalizacijo SKP v prihodnosti. Torej, če bomo natrvali s to ponastavitvijo, kar želi komisija, potem se lahko zgodi, da bo na koncu prišlo do več zlorab sistema in pa do še večjih težav s nacionalizacijo, kot pa jih imamo sedaj. Torej, prosim, da komisija zelo dobro premisli, kaj bo storila. Kmalo bo imel parlament tudi um, vlogo v postopku soodločena, torej smo pomembni, um, ne smemo pa um, še podraševati problemov, ki že tako obstajajo. Dobro, najlepša hvala. Takoj po tej točki moramo glasovati o ustnem vprašanju, o katerem smo razpravljali s koordinatorji danes zjutraj. Torej, prosim, ne odidite. Besedo ima Albert Tess. Hvala lepa, predsedojoči. Še 20 let sem poslanec in na kakšnih prijavitvah se ne upam več reči, da nam bo uspelo kaj poenostaviti ali zmanjšati birokracijo. Tega nam nihče več ne verjame. Proračevalcu želim veliko sreče in uspeha pri njegovih ciljih poenostavitve. Mogoče bo zaslovel mogoče bo prvi, ki mu bo to uspelo. Mi celo ne moremo zmanjšati birokracije v parlamentu. Če bi vam povedal, drage kolegice in kolegi, ne bi imel dovolj časa, kaj vse sem doživel z statutom o naših sodelovcih v zadnjih mesecih. Samo še z upravo se ukvarjam. Vse sem si lepo zabeležil in vse bom dal humoristu, ki bo naredil lep program iz tega. To je resnica o temi birokracija in ponastovitev birokracije. Torej, ne pravim, da je odgovorna samo Evropa, velik delež imata tudi, imajo tudi države članice, tudi Nemčija, ampak že pred nekaj leti sem podal predlog, ki žal ni bil upoštevan, še enkrat ga podajam torej imamo določeno število kmetov v evropi v naslednjih letih bo mogoče deset odstotkov ali petnajst odstotkov manj kmetov in če želimo zmanjšati birokracijo moramo število zaposlenih pri generalni direkciji za kmetijstvo pri komisiji zmanjšati za določen procent kajti če bo manj kmetov potrebujem tudi manj ljudi v upravi šele takrat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 ki želi poročevati, so visoki, nekaj povedal o okoljskih standardih in pa o no skrižni skladnosti. Imam določene izkušnje z terena, vem, da so razmere v nekaterih državah različne od drugih. Ampak, če pa imamo preveč eh, meril za navskrižno skladnost, kmetje na koncu včasih sploh ne vedo, da so prekršili določeno pravilo. Včasih so inšpekcije konstruktivne, včasih pa tudi ne. Včasih se zato kmete po nepotrebnem kaznuje. Torej, sveda treba je ponastaviti stvari, ampak morda bilo dobro, če bi se osredotočili na kakih, ne vem, pet stvari, ki so res praktično izvedljive, pomembne, ne smemo pa pretirano zapletati zadev. Treba je omejiti obveznosti in pa dožnosti za kmete ter izboljšati razumljivost teh ukrepov. Lepa, gospod Heusling. Äh, Bojim se, da bo zmanjšanje birokracije postal slogan za politični boj, za volitve na Bavarskem. Imamo pooblaščenca v Evropi, ki se po službeni poti ukvarja z zmanjšanjem birokracije. Obenem pa proizvaja velike hribe, velike kupe aktov. Torej, rešitev ne more biti v tem, da ustvarimo eh, ali izkoristimo. Koriš, torej, bi bila tudi, da vse izpeljemo po elektronski poti, da ne presajamo toliko papirja, ampak seveda moramo tudi zaščititi manjše obrate, tako ne moremo vsega eliminirati. Pri vsake zmanjšanje birokracije se postavlja en problem, torej vsi ti predpisi se vedno bolj prenašajo na zasebni sektor, to se pravi organizacije eh, prestrukturirajo svoja vodstva in zahtevajo od zasebnega sektorja več. Torej, to nima več nič s nami, ampak to je bolj predmet trženja. Zato moramo vedeti, kaj se seli v zasebni sektor sektor da ne bo to dražje za kmeta kar je zopet eh, povečanje uh, stroškov. Ja, hvala. Ne vem, ali je sploh realistično, da poskušamo ponastaviti politiko, ki se ukvarja z milijoni kmetijskih gospodarstv ali celo več. Vsako gospodarstvo je specifično. Mislim, da se vsi zavedamo, da ima ta politika svoje omejitve. Pri ponastavitvi se mi zdi, bi, ne vem, morali morda še enkrat pogledati celoten sistem. Naprimer, sistem enotnih plačil je bil vzpostavljen pred 15 leti. Torej, ali je ta sistem primeren ali ne. Če se pogledamo na skrižno skladnost, se lahko sredotočimo na rezultate, ne pa na mehanizme, sredstva. Kajti z mehanizmi ne dosežemo vedno dobrih rezultatov, pogosto se ne upošteva lokalnih značilnosti kmetijskega gospodarstva. Kot rečeno, vsaka kmetija je specifična. ni istih kmetij. Ne moramo imeti enakih standardov za vse. No, ampak v bistvu, seveda, pa moramo imeti enake standarde, pa vseeno, zato moramo nekako stvari uskladiti. Hvala lepa, gospod Dante, hvala lepa vsem. Sedaj pa sprašujem komisijo, če želi podati svoje mnenje. Da? Torej, gospa Sauze van den Weyre. Egalement le rapporteur. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalcu. Hvala lepa za to poročilo na lasno pobudo. Mislim, da je zelo pomembno, da se tukaj v parlamentu razpravlja o ponastavitvi. Komisija meni, da je to področje izjemno pomembno. To smo pogledali tudi že v obdobju 2005-2009. Enako moramo storiti tudi za prihodne obdobje. Prispevek parlamenta je lahko zelo pomemben, komisija ne, tukaj ne more delovati sama. Potrebujemo predloge držav članic, vseh deležnikov in pa tudi parlamenta. Zato vedno iščemo nove zamisli, nove ideje. V prihodnosti želimo še okrepiti naše odnose z deležniki. To smo vključili tudi naše sporočilo z marca 2009. Prav tako smo spostavili scheme, s katerimi želimo javne službence povezati s kmeti, tako da bodo videli, kakšne so njihove izkušnje. Zakonodaja sveda je zapletena, ampak to ni izključna krivda EU. Tudi nacionalne in pa regionalne ureditve so tukaj pomembne in tudi njih je treba izboljšati. mi bomo vse skozi v stiku s predstavniki držav članic. Imamo tudi skupino za ponastavitev SKP in mislim, da je to prava skupina, v kateri se lahko izminujo dobre prakse. V držav članicah se trenutno dogaja veliko stvari, s katerimi bi lahko izboljšali stvari, stvari tudi na ravni EU. To je zelo pomembna škatla zroden za naslednji dve leti. Sedaj se že veselimo končne različice vašega poročila in seveda bomo upoštevali to poročilo tudi pri tem, ko bomo pogledali naše prihodne dejavnosti. Stopu. Dobro, če se strinjate, potem bomo zaključili za to točko. Želi še kdo besedo? Ne, se opravičujem, poročevalec ima seveda besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko, če dovolite. Zahvaljujem se kolegom za njihove prispevke. Ugotavljam, da obstaja pričakovanje, da bi zmanjšali birokracijo, vendar pa hkrati številni pravijo tudi, ja, to smo že vse slišali in imajo takšen odnos. Kolegi, mislim, da lahko res kaj dosežemo, vendar pa moj cilj ni, da bi na novo izumil skupno kmetijsko politiko. To se bo najbrž zgodilo kasneje. Ko bo recimo šlo že poročilo za leto 2013, to ni moja naloga. Sam bi se rad osredotočil na nekaj zelo specifičnih področji, kjer mislim, da bi lahko dosegli napredek. Pozorno sem prisluhnil kolegom in identificiral tri ključna področja, ki so se vedno znova pojavljala. Prvič, dostop do skupne kmetijske politike. Krista Klas je predvsem govorila o dostopu na spletu, dostopu do zakonodaje in tako naprej. Mislim, da je to zelo dobra točka. Gre za to, da kmetom poenostavljeno predstavimo pravila. Drugič, obstaja potreba potem, da bi skupna kmetijska politika res ostala skupna. Ne smemo torej dovoliti lokalnega tolmačenja ali tolmačenja na nacionalni ravni. Zaradi tega je potrebna izmenjava najboljših praks in to področje se je potrebno zelo pozorno ogledati. Še enkrat se zahvaljujem kolegom za njihove prispevke. Pozivam jih, da svoje ideje prinesejo tudi k meni in eh, da bomo skupaj pripravili to poročilo. Najlepša hvala, kolega Ashford. Nadaljevali bomo, to je bilo dobro delo glede te težavne teme. Sedaj pa bomo preskočili točko 11 in prehajamo kar k ustnemu vprašanju. Danes dopovdne smo s koordinatorji imeli to razpravo. Zaključili smo, da je potrebno zahtevati to ustno vprašanje, ustno vprašanje komisiji in sicer v povezavi s tako imenovanim nedokumentom. Gre za reformo proračuna za naslavom Spremenimo Evropo. Na voljo imamo besedilo in Glede na to besedilo bomo zastavili specifično vprašanje komisiji. O tem besedilu moramo glasovati, kaj ti. Če se bomo strinjali, potem bomo ta vprašanje zastavili, tako kot smo se dogovorili danes dopoledne oziroma danes zjutraj. Poglejte torej ta osnutek besedila in če se strinjate, bi sedaj o tem glasovali. Torej, zanima me, ali se strinjate z tem ustnim vprašanjem. Dvignite roko, če ste za. Kdo je proti? Dobro. Torej, se kdo vzdrži? Nihče. Torej, soglasno sprejeto. Najlepša hvala za to. Sedaj pa K točki 11. Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije. Komisija predlaga določene spremembe glede uredbe 247 skozi 2006. Gre za posebne ukrepe za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije. Spremembe se nanašajo predvsem na uvedbo in pa prilagoditev um, določil za mlečne izdelke in pa za sladkor. Postopek pa se bo spremenil iz postopka posvetovanja v postopek uh, so odločanja in sicer zaradi tega, ker bo s 1. decembrom 2009 stopila v veljavo uh, Lizbonska pogodba. Poročevalec je gospod Alves, ki mu predajem besedo, zato da predstavi, kakšno je stanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo se nanaša na spremembe v uredbi. Ukvarja se z izjemami, ki so bile zagotovljene najbolj odaljenim regijam Unije, kar zadeva skupne tržne uredbe. Uveljavo naj bi uredba stopila 1. januarja 2010. Vsi tisti, ki so sodelovali pri tej temi že od samega začetka, so želeli, da bi prišlo do hitrega napredka, tako da bi lahko to sprejeli že pred koncem leta 2009. Torej bo morda dejansko ta uredba stopila v veljavo ob predvidenem datumu. Tudi sam imam seveda isti cilj, vendar pa vse ni odvisno zgolj od naših želja. Sekretarjat Agrija je dobil predlog komisije šele 2. oktobra. 26. si je svet ogledal predlog komisije in prejšnji teden smo izvedeli, da si želi svet še enkrat ogledati celoten predlog in sicer zaradi zahteve portugalske. Portugalska je namreč izrazila dvom o zakonski ustreznosti predloga komisije. Včeraj se je o tem govorilo v okviru izrednega kmetijskega sveta in o tem se bo ponovno razpravljalo. Kot veste sedaj in kot ste dejali, gospod predsednik, eh, gre tukaj za postopek soodločanja, torej čakamo na nov predlog komisije, preden bomo res lahko začeli s delom. tukaj gre eh, tudi za sodelovanje z odborom za regionalni razvoj, ki mora podati svoje mnenje, mi pa ne moremo pripraviti svojega poročila, dokler ne bomo dobili eh, njihovega mnenja, torej mnenja odbora regi. To pa najbrž pomeni, da parlament eh, ne bo mogel spoštovati prej določenega roka. Mislim, da je vse skupaj odvisno od tega, kdaj bo komisija postala, poslala nov dokument na novi zakonski osnovi. Hvala lepa, gospod Alves. Sedaj pa gospod Mato, potem pa komisija. Gracias, Najlepša hvala. Gospod predsednik, poročevalcu Alvesu bi se rad zahvalil za njegovo mnenje, pa tudi gospodu Desu kot ki se je zmeraj zauzemal za to, da bi vse skupaj potekalo po poenostavljenem postopku, ko je bil še predsedujoči. Želel je, da ne bi prišlo do zaostanka. Ne gre zgolj za postopek soodločanja, gre tudi za to, da zagotovimo pravno gotovost 1. januarja in to mora biti gotovo, bodo ta določila stopila v veljavo. Kar se mi zdi zaskrbljujoče v tem, kar je povedal gospod Alves, je, da želi svet vse skupaj še enkrat pregledati in sicer zaradi domnevnih pravnih problemov. Tega nisem razumel. Člen šest je še prav posebej pomemben. Enaintrideseti je zadnji dan po tem členu 6, ko gre za pripravo mleka za industrijsko predelavo. Predviden je predhodni rok in sicer za mleko v prahu in sicer do 31. decembra 2013. In seveda izhajamo iz tega, da gre tukaj za prehodno določilo. Torej, to ne bi smel biti noben problem. Seveda pa moram tukaj zastopati tudi živinjorejo. To vedno počnem. Potrebujemo predlog spremembe glede časovnega okvira po členu 6. Tukaj ne bi smeli imeti določenega roka 2013, ampak bi moral biti ta rok neomejen. Pripričan sem, da bomo imeli dobro razpravo. Potrebujemo pa seveda tudi mnenje odbora za regionalni razvoj, kot je bilo že rečeno. Mislim, da bi se lahko hitro zedinili, tako da bi lahko hitro ta uredba stopila v veljavo, kajti zelo pomembna je za najbolj oddaljene regije. Sam prihajam iz Kanarskih otokov in za nas je to zelo pomembno. Hvala lepa. Še ena govornica je prosila za besedo. To je res zelo pomembna tema za najbolj odaljene regije Unije. Sama sem zazorov in pomembno je, da sprejmemo to uredbo po poenostavljenem postopku. Vem, da se pojavljajo problemi. Naj omenim zgolj naslednje. Govorimo o precej tehničnem poročilu. O poročilu, kjer so omejene naše možnosti uložitve predlogov sprememb. Vendar pa je dejstvo tudi, da smo vplivali že na samo pripravo dokumenta strani komisije in pomembno je, da sedaj nadaljujemo v okviru postopka soodločanja. Ko smo že pri soodločanju, bi rada izpostavila nekaj vidikov. Prvič. Problemi, ki bi lahko nastali zaradi postopka, nespoštovanja postopka soodločanja, Torej, da. Uredba ne bi stopila v veljavo 1. januarja, ampak šest mesecev kasneje. Mislim, da tukaj ne gre za veliko škodo za kmetovalce na tem območju. Mislim, da gre za bolj simbolično potezo. Kmetovalci bi to videli kot sicer nekaj neugodnega, ampak ne nujno škodljivega. To je čas, ko lahko izboljšamo dokument. In obstaja tudi možnost uvedbe novih elementov, ki bi lahko bili uprit Evropi. To je ena izmed prvih stvari, ki jo bomo sprejeli v okviru postopka soodločanja. Torej, bomo pod pozornim nadzorom in zato je pomembno, da pripravimo dober dokument. In dober dokument pomeni dokument, ki bo skušal vzbuditi zanimanje za najbolj odaljene regije Unije. To bom vsekakor skušala doseči skupaj z drugimi kolegi, ki prihajajo z teh območij. Najlepša hvala. Sedaj pa komisija. Ali želite besedo? gospa Chiara Imperia, gospod Etivan. Prego. Izvolite. Um, bref, Kratek bom. Kaj ti vidim, da je tudi vaša seja že zaključena, komisija seveda